prehajamo na obrazložitve glasov prejel sem številne prošnje za obrazložitev glasov zato predlagam da se lotimo dela najkasneje ob 14.45 moramo zaključiti s to sejo, zato da lahko potem nadaljujemo popovdne ob 15. uri. Službe morajo mes pripraviti dvorano. Vse ostale obrazložitve glasov boste lahko podali jutri, sicer pa v pisni obliki. začenjamo s poročilom mato kolega korbec za minuto začenjamo s poročilom mato kolega korbec za minuto Gospod eh, predsedujoči, O tem smo razpravljali včeraj. Gospod Faraš je omenil nekaj, kar sploh ni povezano s tem poročilom. Se pa to nanaša na eh, brancina in pa na ukrepe, kako bi ga zaščitili. In s temi ukrepi ni bil zadovoljen in je streljal proti Evropske komisiji. In mislil bi si, da nekdo, ki je bil član Evropskega parlamenta toliko časa, bi moral vedeti, kako se sprejemajo odločitve v Evropski uniji komisija je izdelala ravno predlog v zvezi s tem. In to so bili izvoljeni ministri eh, držav članic, ki so sprejeli odločitve, proti katerim se je upiril, vključno z uh, gospodom Georgeom Justasom, konzervativcem. Ampak eh, namesto, da bi kritiziral tiste, ki so odgovorni za odločitve, je to obrnil v napad na Evropsko komisijo. In s tem je pokazal ali svojo ignoranco ali pa svoj cinizem in je to poskušal izraziti uh, v vprašanju prihodnega britanskega referenduma in to je obžalovanje vredno vedenje. Hvala lepa. Hvala lepa, Torres Martinez. Joder, no me va esto, no me entiendo. No. Sí. Puedes hablar. Ja, beseda je vaša, izvolite. Hvala lepa. Nekoliko težko je govoriti, glede na to, koliko hrupa je v dvorani in očitno kolegi ne izražajo dovolj spoštovanja do tistih, ki trenutno govorimo. Sicer smo preložili glasovanje o tem poročilu, ampak vseeno naj povem, da se je stalež modroplevutega tuna znatno izboljšal, kvota ne gre v isto smer pomembno je, da upoštevamo tudi delo, ki ga upravljajo ribiči vsak dan. Mi pravzaprav z našim glasovanjem odločamo o prihodnosti vseh. Potem je tu še vprašanje, ki ga je spostavila ELS v zvezi z kvotami, ki jih bomo porazdelili med ribiče. Mislim, da bi lahko govorili tudi o drugih vrstah rib, ne zgolj o modroplavutem tunu svojo ribiško politiko zgolj obremenjujemo ribiče, to ni prav, ni pravično. Suverenost je še vedno zelo pomembna v tem kontekstu. Spoštovati moramo suverenost, ko sprejemamo odločitve, s katerimi nalagamo dodatno breme državljanom. V tem poročilu ne najdemo nobenega stališča v zvezi s tem, kakšno breme bodo ribiči nosili, kakšna bo obremenitev za gospodarski sektor. Poročilo bomo seveda še enkrat preučili, česar se veselimo. Mi se bomo zagotovo borili za to, da bodo tudi ribiči, ki lovijo modroplavuti tun v sredozemlju in v okolici Kanarskih otokov, dobili kvote, ki jim tudi pravno gledano pripadajo. Hvala lepa, Mamikins. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Osnutek resolucije ima a, eh, za namen, da bi izboljšali učinkovito izvajanje skupne ribiške politike, kar se tiče ehm, modroplavutega tuna v Atlantiku in v sredozemlju. In tradicionalni ribolov uporablja različne tradicional, različno tradicionalno ribiško orodje in se sedaj sooča s številnimi težavami. Ne bi smeli ogroziti Eh, ravnotežja med eh, gospodarskimi dejavniki in pa eh, varstvom ribičev. Tudi prijelov je vprašanje, ki bi se ga morali lotiti. Nov predlog bi moral postati nov, nov inštrument za skupno ribiško politiko. In upam, da smo na pravi strani. Hvala lepa. Gospod Hanan. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vedno je smiselno, če sodimo organizacijo glede na uspeh. Imeli smo predstavnika komisije, ki je povedal, kako se mora Evropska unija razširiti, kako je treba razširiti politike in tako naprej. Torej, prvo vprašanje, preden naredimo te korake, pa je sledeče. Kako uspešna je bila ta oseba na svojem področju? Skupna ribiška politika je bila uvedena leta 1972. Poglejmo si zgodovino, poglejmo si način, kako smo izboljšali, kakšen je razvoj staležal kajti izvoz, izvažamo samo ekološko katastrofo in ne delamo tega, kar bi morali storiti, namreč obnoviti staleže. Ali je v zgodovini kaj, kar. Eh, torej, ali bi eh, naj sedaj verjamemo tem osebam, ki eh, niso dosegle nobenega uspeha pri njihovih predlogih, kako naj bi še naprej širili zadeve, glede na to, kar smo doživeli? Hvala. Gospod Wolf. Chairman. Gospod predsedujoči, danes en človek, en komisar iz Malte uvaja uredbo, ne direktivo, pravilo, ki bo vplivalo na, tis, na, na 800 tisoč eh, ribičev v Združenem kraljestvu. Sedaj uh, jim en človek, ki ni izvoljen, ki ga niso oni izvolili, ki ga ni izvolil nihče v Evropi, da lahko uh, ulovijo samo eno ribo ni pomembno v tej Evropski uniji, ali imamo demokracijo ali ne. Eh, Evropske unije ne gre za moč ljudi, gre jim samo za to, da eh, bo eh, elita dobila tisto, kar je dobro za njih. Gospod Lincoln je rekel, noben človek ni dovolj dober, da vlada, ne da bi ga podprli drugi. O, če bi samo Evropska unija razumela načelo, da, eh, morajo, da je vladanje za ljudi, se strani ljudi, če citiram še nekoga eh, drugega. In ne gre za to, da vladajo, vlada ne do sam, samo v svojem lastnem interesu. Samo toliko, da si bomo na jasnem. Evropski parlament je danes glasoval o uredbi Evropska komisija je svetu in parlamentu predstavila to uredbo. Evropski parlament je danes izrazil svoje mnenje, tudi v imenu evropske državljanov. Prosim vas, da me poslušate, sicer nima smisla. Želel sem vas zgolj opomniti na nekaj. Opomniti sem vas želel na to, da je parlament glasoval o uredbi uredbe ne usiljujejo komisarji, temveč o njih glasuje parlament, o njih glasuje tudi svet, se pravi so zakonodajalci. Ne gre za neko usiljevanje, samo toliko, da razjasnimo stvari iz pravnega vidika. Poročilo Langen, kolega Korbet. Ja. Poročilo pokriva celo vrsto stvari, ki so povezane s politiko na področju konkurence. In seveda je tu eno vprašanje, ki je zelo pereče ta trenutek in to je konkurenca na jeklarskem sektorju, kajti doživljamo dumping iz Kitajske. To je seveda konkurenčna zadeva, je pa to tudi eh, trgovinska zadeva. Komisija je pred nekaj časa predlagala, da bi ukrepili naše obrambne ukrepe eh, v takšni situaciji. Ampak eh, ena država to blokira v svetu in nam preprečuje, da bi izvajali bolj ustrezne ukrepe. In to je britanska konzervativna vlada. Oni so sokrivci uh, pri tej situaciji, kajti tako nismo mogli se, se nismo mogli ukrepiti za to, da bi bili kos uh, eh, take situaciji. Na nacionalni ravni uh, so spodleteli, kajti lahko bi to sterili. Uh, Nim to uspelo in videti je, da nekateri a, eh, a, eh, vedno zapadajo temu, kar so vedno počeli, namreč že krivijo Brusel. Prosim vas, da se držite dodeljenega časa že, za govor. Že prej sem povedal, da se je v besedi prijavilo ogromno govorcev. Sejo pa moramo zaključiti ob 14.45, zato da lahko 15 uri potem nadaljujemo. Držite se dodeljenega časa za govor, kajti dlje kot govorite, manj časa imajo na voljo ostali govorci. Gospa Morvaj.

to je zelo pomembno področje za nekatere postkomunistične države. Eh, področje konkurence je eden od instrumentov, kako bi zaščitili evropsko demokracijo, kajti preprečuje eh, pretirano koncentracijo finančne in politične moči v rokah eh, zgolj nekaterih. Kajti gre zato, da tisti, ki imajo gospodarsko in politično moč, ki eh, potem delijo denar tistim, ki so jim pri srcu. In eh, ali je to eh, skladno z konceptom demokracije? Mi potrebujemo takšno politiko konkurence, da bodo imela vsa podjetja enaka pravila igre, ne glede na to, čega bi prijatelji so. Hvala lepa. Politika konkurence je ena od najbolj odločilnih področji politike Evropske unije, kajti vpliva na gospodarski razvoj, pa tudi na družbeni razvoj. To ima, vpliv, to ima tudi mednarodne vidike. Treba pa je najti ravnotežje med interesi potrošnikov na eni strani in pa uh, vidike konkurence na drugi strani. In to je tudi cilj tega poročila. In priporočila so v prvi vrsti namenjena Evropske komisiji. Potrebujemo socialno kohezijo in izboljšati moramo tudi nacionalne politike. Izboljšati je treba obdavčenje industrije treba se je tudi boriti proti monopolom. Vse te stvari so omenjene v poročilu in to pozdravljam. Potrebujemo takšno politiko na področju konkurence, ki bo zagotovila, da bomo zaščitili eh, pravice eh, naših potrošnikov in da ne bo trpela mednarodna konkurenčnost. Hvala lepa, gospa Makovej. Eh, Hvala lepa. Moje glasovanje je bilo drugačno kot eh, glasovanje kolegov iz moje skupine, kajti prepričana sem, da konkurenčnost sodi k bistvu evropskega enotnega trga, izogibanje plačilu davko, davčne vtaje in davčne oaze nas stanejo približno tisoč milijard evrov vsako leto. To so zneski, ki jih evropski državljani ne morejo tolerirati. Uh, ne moremo govoriti o konkurenci, kadar eh, nekatere podjetja davke plačujejo, druga pa ne. Ne moremo dopustiti družbe, kjer obstajajo davčne oaze. Eh, nujno je eh, obdavčiti dobičke tam, kjer jih podjetja ustvarjajo. To je edini način, kako bomo zagotovili lojalno konkurenco. Družbe, ki imajo sedež v davčnih oazah, ne morejo, ne bi smele sodelovati v javnih naročilih. Potrebujemo ustrezne podatke o vseh evropskih podjetjih in najti moramo način, kako jih vse zavezati, da bodo plačevali davke tam, kjer ustvarjajo dobiček. Gospod Kelly. Gospod eh, predsedujoči, seveda sem glasoval za to poročilo. Tukaj je eh, celo, če bomo izvajali ta priporočila, nam bo to pripomoglo v Evropi, da bomo ustvarili nova delovna mesta in da bomo ohranjali obstoječe. Dovolite, eh, da omenim nekaj predlogov sprememb. Ne jaz, ne moji kolegi v moji politični skupini nismo v nekaterih primerjih volili tako kot drugi člani moje politične skupine. 37 in 89. Eh, Tukaj eh, smo se vzdržali, eh, kajti s tem se nismo strinjali. Mislim, da je to v pristojnosti držav članic, izključno držav članic, namreč, da urajajo davke. Vzdržvali smo se tudi pri 81. členu drugi odstavek, kajti mislimo, da Evropska unija tukaj um, gre dlje kot um, predaleč. Pozdravljam pa točke v zvezi s kmetovalci in pa uh, v zvezi s ceno, ki jo dobijo. Tukaj je treba določene stvari spremeniti v prihodnosti. Hvala lepa. Gospod Hanan. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glede na IMF je delež BDP. BDP-ja držav članic 28 držav članic padel iz nekaj čez 30 odstotkov na 17 odstotkov leta 2015. Kaj je razlog za ta upad? Ne bi dejal, da je samo to, da nas ljubijo države v razvoju, kajti kaj podobnega se ni zgodilo v ZDA, v Avstraliji ali drugo. To si vemo, kaj je problem. To je pretirana regulacija. In ne govorim samo o uničevanju delovnih mest eh, oziroma o direktivah, ki so to eh, povzročile, kot je naprimer eh, direktiva Riš in tako naprej. Govorim o institucionaliziranemu lobiranju. Um, In gre za to, da um, imamo sedaj uh, takšne predpise, ki favorizirajo uh, velike banke in ki um, uh, odpravijo majhne konkurente. In to je slabo za majhne srednje velike podjetja. In ti morajo potem oditi iz Evrope, če hočejo uspeti. Če bomo ta uh, sistem še naprej imeli, potem uh, je uh, Evropska, uh, gospodarstvo Evropske unije pokopano. Hvala lepa, gospa Manginez. Hvala lepa, gospod predsedajoče. Pozdravljam to poročilo in glasovala sem za. Evropski parlament je podporil eh, eh, predloge 104-506. Eh, bila sem poročevalka za izkrivljene konkurence pri živilni verigi. In to bo vplivalo tudi na naš odbor, kakšne eh, predloge bomo eh, predlagali v zvezi z eh, nelojalnimi trgovinskimi praksami. Všeč mi je, da je to sedaj v tem poročilu. Hvala lepa. Dodz. Kolegica Dodz. I... Glasovala sem proti temu poročilu. Strinjam se z avtorji da moramo mi, zakonodajalci, podpirati takšno okolje, ki bo konkurenčno. Ampak eh, mi bi morali omogočiti podjetjem, da vstopajo na nove trge in odpravljati bi morali eh, ovire. Eh, rada bi omenila tudi državno pomoč. Torej, eh, pri nas stvari, eh, določene stvari niso dobre, delo, dobro delovale. Eh, Evropska komisija je tukaj sprejela napačne odločitve in zato je tako, da je naša industrija sedaj na slabšem. Podjetja propadajo. In ta resničnost ogroža to, da eh, bodo majhni proizvajalci morali izstopiti iz igre. Pomembno pa je to, da so določena podjetja delovala v dobri veri in da ni njihova krivda. Eh, srečala sem se s komisarjem, ampak pomembno je, da se te napake ne eh, ponavljajo in pomembno je, da podjetja lahko delujejo v dobri veri to poročilo vsebuje številne pozitivne predloge in to se nanaša tudi na eh, državno pomoč v finančnem sektorju ki lahko povzroča um, nelojalno konkurenco na tem področju. Um, Strinjam se s tem, da je treba poskrbeti za to, da regulacija ne bo uh, favorizirala velikih bank. Na Irskem imamo takšen položaj od januarja tega leta, da uh, je treba kreditnim unijam postaviti meje. Uh, nekaj eh, tisoč, za nekaj sto tisoč evrov gre za tiste, ki želijo eh, investirati v kreditne unije. Ampak ne glede na to, učinek bo ta, da bomo eh, omenili njihove možnosti, da bi lahko konkurirali po, na, na enaki ravni. In to je po mojem mnenju ni v redu in takšne ured, predpisi so v nasprotju s evropsko konkurenčno politiko. In treba je odpraviti takšne prakse, ki, nas, eh, ki škodijo eh, potrošnikom in kmetovalcem. Hvala lepa. Gospod Wolf, Milton Freeman je dejal, da je največji napredek civilizacije na področju arhitekture, eh, kulture, znanosti nekaj, kar nikoli ne izide iz centraliziranega vladanja. Zdaj pa smo v eh, epicentru Evropske unije in centraliziranega vladanja. Eh, vladanja centraliziranega, centraliziranega v svetu in komisiji in na področju konkurenčnosti, še enkrat vidimo, kako želi centralizirana vlada prevzeti oblast nad poslom in kako ravna. Centralizirana valuta evro povzroča škodo. V evroobmočju vidimo, kako visoka je zbrezposobnost mladih. Centralizirana pravila vplivajo na eh, trgovino v Evropski uniji. Lekcija, ki se jo moramo naučiti, je, da Evropska unija ne bi smela biti več centralizirana. Stvari je potrebno vrniti v roke nacionalnih držav, zato da bodo lahko države svobodno konkurirale na svetovnem trgu. Sedaj pa prehajamo na poročilo Word. Kolegica Morvaj. A kultúra közötti párbeszédről szóló jelenet. Najlepša hvala. Medkulturni dialog, kar je tema tega poročila, podpiram, vendar nisem mogla podpreti poročila. To namreč ne govori o vrednotah in o bistvenih vprašanjih, kako lahko govorimo o medkulturnem dialogu, ko govorimo o tem, da ženske v Evropi, ki na ulicah praznujejo Silvester, v javnem prostoru postanejo žrtve nasilja. Tem, tu ne moremo govoriti o medkulturnem dialogu. Ne gre za to, ali imajo ženske v Evropi pravico potovati z vlakom brez moškega spremstva. Ne gre za to, ali. Uh, lahko v Evropi ženske varno gredo na bazen. To ni nekaj, o čemer govorimo v kontekstu medkulturnega dialoga. To so eh, pridobljene pravice v Evropi, tudi del pravic do dostojanstva in enakosti. Tisti, ki postavljajo te pravice pod vprašaj, bi sodijo v zapor ali pa se morajo vrniti tja, odkudr so prišli. Najlepša hvala, gospod Mici. Najlepša hvala. Ko je Žan Monet načrtoval temeljne poteze Evropske unije, je dejal, da če bi stvari storil še enkrat, bi začel z izobraževanjem in kulturo. Pomembno je, da prihodnje generacije sestavljajo odgovorni člani družbe, ki spoštujejo raznolikost. E, to so generacije, ki se bodo borile proti socialnim pojavom, kot so nestrpnost, ksenofobija, rasno sovraštvo. Čestitam poročevalki in glasovala sem za njeno poročilo. Zelo me veseli, da je bila upoštevanja tudi moja zamisel, da je potrebno mlade in otroke čimprej izpostaviti drugim kulturam, zato da na ta način dobijo ustrezne veščine. To je ključno za njihov osebni razvoj, za njihovo zaposljivost v prihodnje in za njihovo aktivno državljanstvo. Državljansko izobraževanje se mora začeti čimprej, zato morajo Eh, tudi šolski programi vključevati izlete v druge države, zato da bodo mladi čim prej začeli ceniti evropsko raznolikost jezikov in zgodovine. To bo nedvomno ustvarilo boljše voditelje za prihodnje in več spoštovanja za temeljne evropske vrednote. Hvala. Najlepša hvala predsedujoči kulturna raznolikost je neotoljiv del našega sveta in medkulturni dialog eh, pomeni vzajemno razumevanje eh, in eh, vse to je ključen del tudi v izobraževanju. V naši družbi in eh, nikjer po svetu tega ne smemo postavljati na stran, kajti vedno znova se pojavljajo negativni stereotipi. Pomembno je podpreti preoblikovanje izobraževalnih sistemov, ki včasih niso najbolj učinkoviti v nekaterih državah članicah, to nedvomno velja. Potrebno je razmišljati o tem, kako ohraniti kulturno identiteto na mednarodni ravni. To je ne samo pomembno, ampak bistveno. Ravno tako pa je pomembno tudi prilagoditi načela, razmišljati o prihodnosti in zagotoviti delovanje naše družbe. Šogor. Hvala lepa, gospod Šogor. kulturális soksznűség és a kultúrák közötti Najlepša hvala. Kulturna raznolikost in dialog med kulturami sta sestavni del Evrope odnegdaj. To ni nekaj, kar se je pojavilo z zadnjim valom priseljevanja. Naše države članice so zelo raznolike, tudi po zaslugi eh, zgodovinskih dogodkov. Imamo skupnosti, ki živijo ena ob drugi in medkulturni dialog ni pomemben samo z vidika priseljevanja, temveč je pomemben tudi zato, da poskrbimo za potrebe avtohtonih manjšin. To poročilo izpostavlja, da je medkulturni dialog dvosmerna cesta in da mora koristiti o, o vsem sogovornikom. Uh, Vidimo pa, da žal nekatere države članice ne namenjajo dovolj pozornosti legitimnim pritožbam manjšin. Jasno je potrebno povedati, da medkulturni dialog ne deluje in da je to razlog, zakaj se manjšine obračajo za pomoč na Evropsko unijo. Upamo, da bo prišlo do večje odprtosti na tem področju evropskih institucij v prihodnje. Sama sem podprla to poročilo, zato ker je medkulturni medverski dialog po mojem mnenju ključnega pomena za razumevanje in spoštovanje razlikosti, če želimo seveda tudi ohraniti mir. Nažalost je ta dialog v precejšnjem pomankanju na svetovni ravni. V Evropi tudi pogosto pozabljamo na to, na kakšnih vrednotah je izgrajena Evropa in celotna Evropa. Družba. Vesela sem, da se pomen družine izpostavlja tudi v tem poročilu. Družina je pomembna z vidika kulture, tradicije, vrednot. Pomembno je, da se vsi zavedamo tega, da se znotraj družine začne kulturno izobraževanje. Zaščititi moramo družino, ker je temeljna. Zaščititi moramo tudi vse vrednote, ki izhajajo iz družine. Če želimo ohraniti družino, potem moramo storiti vse za to, da poskrbimo tudi za kulturo. Naši otroci morajo spoštovati in ljubiti svojo kulturo in spoštovati tudi kulturo drugih. To je prvi korak v izgradnji miru. Gospod Polčak. Udeleni slova. Jaz sem eh, to spravo podpožil, protože. Hvala za besedo, predsedajoči. Podprl sem to poročilo. Prepričan sem, da izobraževanje in boljše poznavanje en drugega vrednot, temeljnih vrednot Evropske unije, ki so eh, zapisane v petem členu, eh, vse to so vrednote, ki jih je potrebno zaščititi in eh, ki jih moramo posredovati tudi drugim družbam, drugim kulturam, ki teh vrednot ne poznajo vendar pa je eh, medkulturni dialog nekaj drugega kot večkulturnost. In mislim, da bi bilo nevarno, če bi svoje korenine in vrednote nadomestili z vrednoto večkulturnosti ali s tako imenovanimi vrednotami večkulturnosti. Tiste države članice Evropske unije, ki eh, še niso dosegle te stopne razvoja, eh, in eh, da na njih kažemo s prstom in jih obtožujemo, da niso dovolj daleč, to je enostavno napačno. Gospod Dodds, najlepša hvala. Kot predstavnica Severne Irske se v celoti zavedam, do kakšnih sprememb lahko pride v življenjih zlasti mladih, kot posledica pozitivnega dialoga tistih, ki imajo drugačno ozadje ali eh, drugačno vero. Eh, spričati eh, radikalizacije, ki jo vidimo v Evropi, v celoti podpiram ustrezne ukrepe, da bi preprečili novačenje mladih in da bi se borili proti ločevanju in nestrpnosti, ki je povsod okrog nas. Potrebno je postati enotno sporočilo po vsej Evropi. V tej bitki je pomembno, da bistveno vlogo odigrajo nacionalne vlade. Eh, s tem poročilom poskušamo vplivati na nacionalno izobraževanje, poskušamo uskladiti zakonodajo v zvezi s kulturno dediščino, ampak to so stvari, o katerih morajo odločati suverene vlade, ne pa Evropski parlament. Ko govorimo o človeških vprašanjih, to terja človeške rešitve in nepopustljivi federalisti v tem parlamentu bi se morali tudi pogosteje spomniti na to. Poročilo Balc, najprej kolegica Morvaj. Többek között azért nem szavaztam. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Žal nisem mogla podpreti poročila o uredbi o finančnih storitvah, ker je govora o nekaterih e, stvarih, ki eh, naj bi se zgodile v prihodnje, pa bi vendarle o njih pravzaprav morali govoriti že eh, v preteklosti in bi se s tem lahko izognili težavam zaradi posojil in hipotek v tujih valutah, kot jih poznamo na mačarskem. Potrebno bi bilo eh, že prej govoriti o odgovornosti direktorjev bank in o pomenu ustreznega bančnega nadzora. V zvezi s tem sem eh, tudi zastavila vprašanje komisarki med razpravo. Vprašala sem, kaj namerava Evropa ukreniti z, z, z vsemi tistimi, ki ne morejo odplačati svojih posojil v tujih valutah, tam, ampak kot običajno nisem dobila odgovora. Gospod Mamikins. Najlepša hvala, predsedujoči. V luči finančne krize, eh, katere posledice so še vedno vidne v Evropi, zlasti na finančnem področju, eh, še danes vidimo posledice za kapitalske trge, vidimo rezultate na eh, trgih in trgih nismo še našli ustreznih rešitev, da bi vse to rešili. Vse institucije, ki sodelujejo na tem področju, tudi na mednarodni ravni, bi morale tesneje sodelovati pri izvajanju ustreznih reform in pri preprečevanju morebitnih prihodnih kriz. Eden od dejavnikov, ki je povzročil krizo v letih 2007 in 2008, je bila neučinkovitost bančnega sistema in neustrezen sistem nadzora nad bančništvom. Zato so odločitve, smo, o katerih smo glasovali danes, zelo pomembne. Najlepša hvala, gospa Makovej. Najlepša hvala, predsedujoči. Finančna kriza je eh, pomenila, da je bilo potrebno sprijeti določene zakonodajne ukrepe na evropski ravni. Pri izvajanju pa smo naleteli na različne težave v številnih državah članicah prišlo je tudi do določenih eh, določb, ki so bile v nasprotju z drugimi. S sedanjim naborom reform pa poskušamo zapolniti vse te vrzeli in poskušamo ubrati drugačno pot, kar zadeva izvajanje zakonodajnega okvira eh, ki smo ga sprejeli kot posledica finančne krize. Uh, Pomembno je, da vse države članice lahko popravijo vse tisto, kar ni bilo ustrezno urejeno pri začetku izvajanja pravnega okvira. Preglednost eh, vseh teh ukrepov je tudi ključnega pomena. Eh, Enako pa velja tudi za vse ostale ukrepe, ki so bili sprejeti kot posledica finančne krize. Od teda je zdaj preteklo več let in spremljali smo lahko, kako so se stvari razvijale in sedaj potrebujemo predvsem sodobne ukrepe. Gospod Kaputo. Hvala predsedujoči. Večkrat sem se oglasil v zvezi s finančnim upravljanjem in tako naprej. S poročilom, ki smo ga sprejeli, smo storili korak na poti k večji preglednosti tudi na področju finančnih storitev. S tem se bomo izognili kakršnikoli odklonom, kot smo jim bili priča tudi naprimer v letu 2008, ko smo se ukvarjali z drugorazrednimi posojili. Uh, Shell oil je zelo pomembna zadeva. Vemo, da nekatere države še vedno ne sprejemajo zadevnih pobud. Strinjam se s poročevalcem, ki pravi, da ga skrbi predvsem nedoslednost in neenotnost nacionalnih zakonodaj, zlasti, ko gre za cilje, ki smo si jih vsi zakonodajalci zadali. To pa je finančna stabilnost, zaščita potrošnikov in delovanje MSP-jev. Globalna konkurenčnost finančnega sektorja v Evropi je seveda ogrožena zaradi Grexita, zaradi Kitajske. Mislim, da bi morali spodbuditi kulturno zamenjavo oziroma spremembo znotraj tega sektorja. Zauzeti moramo dosleden dostop do potrošnikov, pri čemer moramo upoštevati tudi tveganja. Hvala lepa, gospod Kelly. Eh, Najlepša hvala. Eh, ko sem bil prejšnji mandat v parlamentu, eh, sem videl, kaj je vse prinesla recesija in eh, poznam tudi vse ukrepe, ki smo jih takrat sprejeli za to, da bi rešili težave in za to, da bi vzpostavili ustrezno zakonodajo, s katero bi preprečili, da bi se ti problemi ponovili. Dobro je, da smo zdaj naredili bilanco in pogledali, kaj se dogaja. Eh, prav je tudi, da eh, preprečimo ponovitev istih napak v prihodnje govora je bilo o posledicah plina iz eh, skrilavca za evropsko gospodarstvo. Nič ni samoumevno in vedno moramo ostati pozorni. Eh, zlasti podpiramo spostavitev bančne unije in disciplino, ki jo bi to prinesla v bančni sistem. Ampak, eh, kot že rečeno, tudi v prihodnje moramo še naprej ostati na preži. Hvala lepa, gospod Polčak. Eh, najlepša hvala za besedo predsedujočim podprl sem eh, to poročilo na lastno pobudo ker mislim da opozarja na vse bistvene težave s katerimi se soočamo na področju finančnih storitev na evropskih trgih na eh, kapitalskih trgih in eh, ko gre za financiranje podjetij, raz, razvoja in rasti podjetij, zagonskih podjetij. Eh, če se na tem področju primerjamo z ZDA, eh, vidimo, da se pri nas pojavljajo določene temeljne težave, da obstajajo bistvene ovire na področju trgovine in financiranja podjetij v Evropi. In po drugi strani so tu še naložbe in inovativne dejavnosti v Evropski uniji. Podprl sem torej to poročilo in zelo bi bil vesel, če bi ga Evropska komisija upoštevala, ko bo pripravljala nadaljna zakonodaja na področju unije kapitalskih trgov. Hvala. Djemo. Dobro, sedaj pa prehajamo na poročilo Matera. Najprej gospa Valina ženske si želimo da nas ne bi v družbi obravnavali kot nek drugorazredni razred in kot podrejene osebe. Mi imamo kot državljanke seveda pravico, da odločamo o svoji prihodnosti, pa naj si želimo biti poročene, samske, matere, zaposlene ali podjetnice. Mislim, da bi morali poskrbeti za dodatne rešitve. To, kar smo trenutno predlagali, ne bo za vse večne čase uskladilo poklicnega in družinskega življenja. Ženske trpijo zaradi nepravičnosti, zaradi neenakosti, ki se potem odraža tudi pri plačilu. To je tisto, kar onemogoča usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Potrebujemo ustrezne javne storitve, zato da bodo ženske lahko v celoti izkoristile in uveljavile svoj človeški in delovni potencial. Ne pa, da spodbujamo posamezne ukrepe, ki so namenjeni zgolj nekaterim gospodarskim sektorjem, ki so v trenutnem interesu države. V zadnjih nekaj letih smo v Uniji izvajali številne politike na tem področju, ampak vse te politike so zgolj ogrozile življenjske okoliščine številnih državljanov. Ženske so tiste, ki so najbolj ogrožene v družini, v delovnem krogu, so tudi najbolj pogosto žrtv revščine. Ženske bi morale preko svoje misije, svojega dela in svojega prizadevanja postati enakopravne članice v tej nepravični družbi, ki samo spodbuja neenakosti v družbi. Tega se zavedamo vsak dan sproti. Žensko podjetništvo apsolutno lahko pomaga tistim, ki si želijo biti podjetniki. Podpreti izkoriščanje žensk pa je tisto, proti čemu se borimo. Zato smo se mi kot skupino zdržali. Ja, Hvala lepa, gospa Valina. Vi ste govorili v imenu skupine GUE. Eh, najlepša hvala predsedujoči v celoti podpiram to poročilo kajti žensko podjetništvo je ključna vrednota evropske unije predstavlja ogromen potencial za rast in zaposlovanje. Gre za vprašanje enakosti in moči. Ženske nismo ranljiva skupina, smo pomemben akter v gospodarstvu, pomembna prednost za naše gospodarstvo. Prišel je čas, da se države članice zavedo celotnega potencijala ženskega podjetništva in da spremejo jasne strategije za odpravo vseh oblik diskriminacije in vseh obstoječih ovir. Potrebno je olajšati dostop do kapitala, zmanjšati upravno breme in odpraviti vse oblike diskriminacije. Boriti se moramo tudi proti stereotipom, kajti ženske pogosto veljajo za manj verodostojne, zlasti v sektorjih kot so inovacija in tehnologija. Potrebno je izboljšati uh, usposabljanje, izobraževanje in razviti kulturo drugih priložnosti, tako da bodo tudi ženske prepričane, da so sposobne uh, Eh, doseči uspeh in eh, vzpostaviti svoja podjetja. Potrebujemo tudi več mrež žensk podjetnic, da se bodo učile eno od druge in si izmenjevale najboljše prakse. Države članice morajo ustvariti pogoje, v katerih bodo ženske laže usklajevale poslovno in zasebno življenje, ampak to je nekaj, kar je potrebno reševati na nacionalni ravni. Hvala. Hvala lepa, gospa Žitnanska. Hvala lepa, predsedajoci. Najlepša hvala predsedujočim. Rada bi čestitala poročevalki za odlično poročilo, v katerem je govora o ovirah, eh, na katere ženske naletijo v poslu. Nedvomno je potrebno ženske v poslu spodbuditi, vendar pa sem precej previdna glede tega, kako bi se morali tu v Evropski uniji lotiti predsotkov, ki še obstajajo. Žal parlament ne more eh, narekovati družinam, kako naj si delijo delo. Ne moremo. Eh, biti prepričani, da bo na račun podpornih programov vloga žensk postala pomembnejša. Lahko pa ženskam ponudimo več eh, časa, več priložnosti za samo uresničitev, naprimer z boljšim dostopom do otroškega varstva in z boljšim usposabljanjem in izobraževanjem v šolah. Obstaja tudi potreba, da eh, spodbudimo študentke, študentke eh, in eh, vse ostale ženske, ki lahko prihodnje postanejo uspešne podjetnice. Gospa Klune, najlepša hvala predsedujoči. Z veseljem sem podprla to poročilo, ki se osredotoča na ženske in jih poskuša spodbuditi, da stopijo na trg in postanejo podjetnice ali ustanovijo svoja podjetja. Osredotočamo se na, na zaposlovanje uh, po vsej Evropi, spodbujamo ljudi, uh, naj ustanovijo MSP-je, zagonska podjetja in uh, ženske seveda na tem področju predstavljajo ogromen neizkoriščen potencial. Zato pa je potrebno odpraviti ovire in težave, ki ženske, ženskam preprečujejo, da bi ustanovile svoje podjetja. Res je, da potrebujejo več samozavesti, boljši do, do, dostop do otroškega varstva, boljši dostop do financiranja, hkrati pa moramo zagotoviti, da Eh, sam dostop do financ ne bo težav in ne bo težava in da bomo ženskam eh, zagotovili ustrezne spodbude. Strinjam se z ostalimi govorniki, da se eh, država ne more vmešavati v to, kaj se dogaja v družinah, ampak ovire, kot so prožen delovni čas, pa so vprašanja, ki se jih lahko lotimo. Hvala. Najlepša hvala, gospa Morvaj. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glasovala sem za to poročilo, v katerem gre za to, s kakšnimi težavami se soočajo ženske, ki stopajo v podjetništvo. V odboru za pravice žensk vedno znova poudarjam, da je nemogoče govoriti o evropskih ženskah. Težave so namreč drugačne v postsocialističnih državah kot Eh, je Mačarska, kjer je največji problem v tem, da praktično nimamo nekega eh, meščanstva in eh, tudi nimamo kapitala, <clears throat> ki bi omogočal ustvarjanje novih eksistenc. Po privatizaciji je družbeno premoženje prišlo v roke investitorjev, ki so potem ustvarili svoje podjetja, namesto da bi omogočali investicije, ki bi krepile državo. Tako da tisti, ki vstopajo v svet podjetništva, nalitevajo na velike težave. Gospod Borzan. Hvala lepa, gospod predsednik. Manj kot tretjina samozaposlenih eh, predstavljajo ženske. Statistika pa kaže, da tiste, ki se ukvarjajo s podjetništvom, manj tvegajo in eh, nerade širijo eh, svoje poslovanje zaradi težav z okoljem. Več žensk od moških dela za polovični delovni čas. Eh, Ženske imajo težave pri dostopu do financiranja in težje usklajujejo poslovno in privatno življenje. Zelo sem ponosna, da Hrvaška je ena redkih držav, ki ima nacionalni sistem in akcijski načrt za podjetništvo med ženskami eh, z ukrepi vse do gospodarstva, kot tudi v družbi. Zato podpiram to poročilo. Hvala lepa, gospod Šogoro.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 ženske v poslovnem življenju. Treba je najti boljše poti za združevanje poklicnih in zasebnega življenja. To je še vedno velika naloga, ki nas čaka. Prav tako moramo spodbujati podjetniško kulturo sploh na področjih eh, tipično ženskih poklicov, tako rekoč. Eh, hkrati pa moramo ustvariti ustrezno ravnotežje do leta 2020, eh, da bi dosegli svoj cilj odeležbe 75 odstotkov žensk na delovnem trgu. Hvala lepa, gospod Mamikins. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Očitno pravno gledano nimamo Eh, razlike med ženskih in moškimi podjetniki statistično, pa vidimo nekoliko drugačno sliko. Tretjina vseh eh, podjetnikov predstavljajo ženske. To je napačno in to predstavlja diskriminacijo. Potrebne reforme je treba izvesti zato, da uravnotežimo podjetništvo po spolih če pa ne želimo uvajati kvot, potem bomo cilje težko dosegli. Saj potrebujemo natančen načrt, ki bo pošteval tudi ustrezna načela. Treba je najprej nekaj narediti, zato da si nekaj zaslužimo. Hvala lepa, gospod Kelly je naslednji. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. To je tema, ki jo spremljam že celo vrsto let in moram povedati, da ko sem eh, najprej videl številke o razmerju med moškimi in ženskimi podjetniki, me je, so me razlike zelo presenetile. Kolegi so že opozorili na razloge za to veliko razliko, ampak eh, nekaj, kar se, to je nekaj, kar se razvija skozi leta, zato moramo eh, spremeniti eh, položaj in odpraviti ovire za ženske, tako da bodo lahko zaplavale v vode podjetništva. Mogoče obstaja občutek, da ženske podjetnice nimajo dovolj priložnosti za financiranje in ne takšnih kot moški, ampak to se že spreminja eh, tudi na eh, Irskem, kar opažam, vedno več je žensk eh, v poslu in takšen razvoj je nekaj, kar bi morali spodbujati. Najlepša hvala. Gospa Petir je naslednja. Gospod predsednik. Ženske podjetnice v skupnem gospodarstvu predstavljajo 30 odstotkov, nekoliko manj kot v Evropski uniji. Velik delež eh, so ženske, ki so podvali podjetja, manj jih je tisti, ki so ustanovile svoje lasna podjetja. Nekoč eh, jih je bilo samo sedem odstotkov, dejstvo pa je, da so ženske sposobne za bistveno več imajo velik potencial, hkrati pa so velike tudi ovire, s katerimi se srečujejo, kadar poskušajo ustanoviti svoje podjo, podjetje. Zato podpiramo ustvarjanje konkretnih strategij za zmanjšanje birokratskega bremena z postopki konsolidacije podjetij. Eh, izboljšanjem dostopa do kapitala in vzpostavitvijo dodatnih programov izobraževanja. Mislim, da je nujno sprejeti konkretne ukrepe, ki bodo ženskam omogočile združevanje eh, podjetništva z družinskim življenjem, tako da se bodo lahko spustile v postoločino podjetništva, hkrati pa se jim ni bo treba bati, da bi zapostavile vlogo eh, ženske in matere. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Doc. Hvala lepa. Kar se tiče glasovanja o spodbujanju ženskega podjetništva, sem se tega vprašanja z novega vidika v, na Severnem Jerskem, odkuder prihajam. Imamo žensko ministersko predsednico, ki prihaja tudi iz moje stranke. Arlene Foster je bila prav tako izvoljena v politiki. To je velik korak v pravi smeri ampak ali ne, ne predstavlja pozitivne zgodbe eh, za tiste, ki si želijo ženske kvote in podarjanje priložnosti ženskam, samo ker so ženske. Alin je ženska, ki je trdo delala, zato da je prišla tja, kjer je danes. To je posledica trdega dela in je klene volje. Uh, da bi uspela za tiste, ki jih predstavlja. Avtorjem, te poročil, avtorjem tega poročila podajam naslednje sporočilo. Podpiram odpravo vseh ovir za eh, ženske podjetnice in želim si odpraviti ovire pri dostopu do ustreznega usposabljanja izobraževanja in eh, ja pravim tudi k osnovi za ženske za razvijanje podjetniških uh, orodij, sem pa proti kvotam in podobnim okrepom za spodbojanje žensk. Hvala lepa, gospa Harkin. Gospod eh, predsednik, to je zelo pomembno poročilo o ženskem podjetništvu, ki ga podpiram. Če si pogledamo številke, vidimo, da samo 31 odstotkov na evropski ravni predstavljajo ženske. Če se vprašamo, kaj lahko naredimo na evropski ravni, zato da bi podprli žensko podjetništvo, ugotavljamo, da je eno od orodij, ki jih imam na voljo, inštitut za mikrofinanciranje. Vidimo pa tudi razmeri med ženskami in moškimi, ki eh, se zanimajo za ta sredstva, eh, tudi 640, kar pomeni, da potrebujemo ukrepe na evropski ravni. Zato sem podprla amadma, ki komisijo poziva, da se prijemlja izvajanje Eh, poenotenja pravic eh, obeh eh, spolov. Mislim, da ta inštrument za mikrofinanciranje kaže, da je to nujno potrebno. Ženske podjetnice lahko pripomorejo k boju proti stereotipom. Veseli me, da je komisija vzpostavila spletno platformo, ki bo omogočila izobraževanje, svetovanje Imeli bomo tudi podjetniške angele, med katerimi bodo, so, bodo tudi ženske, kar je dober ukrep. Hvala lepa. Gospod Bojlen, pri naslednjem poročilu je ni. Gospa Žitnanska. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Gratulujem. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Čestitam gospodu Pluro za to poročilo. Vidimo veliko eh, pozitivnih eh, vidikov tega poročila, pri katerem sodelujejo mnogo države članice. Kar se mi zdi zelo pomembno je dejstvo, da ne pozabimo na enakost oziroma enake možnosti za vse v poročilu. Zato se moramo držati tudi sporazuma Združenih narodov, kar zadeva invalidne osebe, eh, tako da bomo odpravili neenakosti, ki smo jim priča doslej. Tukaj treba vključiti tudi eh, usposabljanje, pa tudi finančna sredstva za pomoč invalidom. Izpostavila bi samo še eno stvar, eh, načelo, ki se mi zdi zelo pomembno, gre za fleksibilnost, fleksibilnost do študentom, ki jim daje možnost, da svoj študij oblikujejo tako, da lahko študirajo to, Eh, s čimer se bo potem z veseljem ukvarjali v življenju. Hvala lepa, gospa Klune. Veselim je, da smo se v tem eh, poročilu osredotočili na mlade in na to, da dobijo srezno eh, sposobnosti. Eden od petih mladih je brezposeln v Evropi, vendar pa to ni nek eh, nov problem. Če si pogledamo 1995, pred 20 leti, smo imeli prav tako visoko brezposelnost med mladimi. Danes so mladi bolj eh, izobraženi, še vedno pa je brezposelnost mladih eh, velik izziv. Zato moramo razvijati spretnosti, na kar se osredotoča ta. To poročilo, razvoj ustreznih spretnosti, usposabljanje, izobraževanje ta sektor mora delati v sodelovanju z delodajalci in tistimi, ki potrebujejo potreb nesposobnosti in jih eh, nimajo. Eh, ponovno moramo vzpostaviti sistem vajeništva, eh, kot smo ga imeli nekoč vajeništva. Ima smisel, da imamo tercijarno izobraževanje na univerzah, ki mlade ne usposobi s tem, kar potrebujejo na trgu dela. Zato potrebujemo usposabljanje, ki ga ponujejo delodajalci. Vsi morajo sodelovati skupaj, zato da bodo mladi pridobili ustrezne sposobnosti. Hvala lepa, gospa Morovaj. Hvala lepa, gospod besednik. Eh, eh, tukaj sem se vzdržala pri glasovanju zato ker to, kar preberem v točki A in C, da imamo 4 do 6 milijonov mladih je brez eh, dela. In eh, mladih med 15 eh, in 25 let, ki so brez dela in brez izobrazbe, da ta del znača 7 milijonov. 21,4 odstotke predstavlja brezposelnost eh, med mladimi v točki C, pa beremo, da eh, na mlade brezposelnost še posebej vpliva. Predlagali bi naslednje. Angela Merkel in eh, njene sodelovce bi morali povabiti sem in vprašati, zakaj po temi pogoji vidijo možnosti za vozdelovne pogoje sile iz uh, Severne Afrike in Bližnjega vzhoda, če imamo že takšen problem eh, z brezposelnost naših eh, mladih. Hvala lepa, gospod Kjučuk. Hvala lepa, glasoval sem za ta, to pomembno poročilo, ki se ukvarja z največjih izzivov Evropske unije. Visoka stopna brezposelnost eh, pri mladih je, ki dosega tudi 50 odstotkov v določenih državah članicah. Zato mora biti naš eh, cilj, eh, da mlade opremimo z ustreznimi transverzalnimi kompetencami, da podpiramo aktivno državljanstvo v vse bolj raznolikih eh, družbah. Zavedati se moramo, da se trg dela eh, zelo hitro spreminja in da je težko napovedovati eh, prednosti, ki bodo potrebne v prihodnosti. Zato moramo nekako izobraževati bolj široko. Prav tako moramo bolje sodelovati z delodajalci in izmenjevati dobre prakse na področju izobraževanja in usposabljanja ter eh, spodbujati praktično eh, delo. Zato potrebujemo tehnično znanje, jezikovno eh, znanje, ostrizno samozavest pri mladih. Mladi se morajo vse življenje prilagajati novim pogojem in ostrezno prehajati iz sistema izobraževanja v trg dela. Hvala lepa, gospod Uheli. Uh, Hvala lepa, gospod. Uh, predsednik, glasoval sem za to poročilo. ker se je treba aktivno lotiti reševanja teh eh, problemov. Nimamo pomembnejšega vprašanja, kot je osvarjanje eh, delovnih mest za mlade. Imamo več kot 7 eh, milijonov brezposelnih mladih, kar je katastrofa. Na ta način ne moremo sanjati o neki miroljubni Evropi blaginje. Zato so potrebni takošnji ukrepi. Poročilo pa kaže, eh, kakšna je tukaj odgovornost eh, držav članic. Eh, ne razumem, zakaj mačarska vlada uničuje izobraževalni sistem in zakaj desna stranka Jobik tukaj ne glasovala oziroma se je vzdržala in ni podprla eh, poročila. Vsakemu predlagam, da vzame to poročilo kot osnovo in eh, to vprašanje kot eno najpomembnejših eh, vprašanj. Gospa Spiraki. Hvala lepa, gospod predsednik. Tukaj bi omenila dve zadevi, ki kažejo na to, kaj smo zamudili na tem področju. 5 milijonov brezposlenih mladih in 2 milijona nezasedenih delovnih mest. Zakaj mladim ne ponudimo kvalifikacije, ki jih potrebujejo, zato da bi lahko zapolnili ta eh, prazna delovna mesta? Države članice imajo na voljo eh, ustrezna finančna sredstva, zato da bi izobrazila te ljudi. V nekaterih državah članicah pa so se navadili na neko pseudoizobraževanje, ki ne prinaša pravih spretnosti. Treba je storiti nekaj za to, da se bodo sredstva ustrezno porabljali tako, da bo izobraževanje resnično pripeljalo tudi do delovnih mest in zaposlitve. Pričemer je treba spodbujati tudi eh, mlade podjetnike z Erasmusom in z programi eh, sodelovanja z podjetji. To so mali koraki, ki pa so nujno potrebni in mnogih državah, tudi v Grčiji, tega še nismo v zadostni meri storili. Hvala lepa, gospod Mamikins. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz sem glasoval za to poročilo in sicer z velikim veseljem, ker je namreč za zelo pomembno poročilo. Brezposelnost mladih je izjemno velika težava v Evropski uniji, v Latiji, odkudar prihajam. Prihaja že skoraj do tragedije, zato se veselim že na najmanjših korakov v smeri izboljšanja eh, ukrepov za izboljšanje brezposelnosti pri mladih kakšne so zahteve. Na trgu dela se zahteva 25, 25-letnega eh, delojemalca, ki ima enako število let eh, delovnih izkušenj, kar je seveda popolnoma nerealistično. Poskrbeti moramo, da se brezposelnost povsod zmanjša, ne samo na vzhodu. Hvala lepa, gospod Šogor. Hvala lepa. Več kot 20 odstotkov brezposobnosti pri mladih kaže, eh, kakšni so največji izzivi na področju brezposobnosti, s katerimi se soočamo v Evropski uniji. Tudi v Evropskem parlamentu si moramo stalno prizadevati, da se ukvarjamo s tem vprašanjem. To poročilo med drugim ki ugotavlja, da mladi nimajo ustreznih spretnosti za odprta delovna mesta, zato je to velik izziv za izobraževalne sisteme držav članic. Mnoge države v vzhodni in srednji Evropi eh, nimajo ustreznih sistemov, zato se moramo boriti proti eh, osipu iz eh, šol in prečasno prekinitvijo izobraževanja. S tem vprašanjem bi se morali še bolj ukvarjati v okviru evropskega semestra in v strategijah za boj proti brezposelnosti v državah članicah, tako da bi ohranili ljudi v izobraževalnem sistemu ter jih izobrazili za potrebe trga dela. Hvala lepa, gospod Kili. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Z veseljem sem podprl to poročilo in glasoval sem za eh, to poročilo skupaj za eh, svojo skupino. Sramota je eh, videti toliko mladih brez dela v Evropski uniji, tudi v moji državi med gospodarsko krizo sem to opažal. Mladi, visoko sposobljeni mladi so se prijavljali na delovna mesta in vedno znova so dobivali enako sporočilo. Eh, žal ne ustrezate mm, našim trebam, poskusite še enkrat, veliko sreče v prihodnosti. In to se je vedno znova dogajalo mnogim mladim, ki so bili razočarani in so se raje odpravili v tujino in to je pripeljalo do velikega bega možganov iz uh, Irske. Stvari se spreminjajo v moji državi in gospodarstvo tudi raste za kar nekaj odstotki. In upam, da se bo podobno zgodilo tudi v drugih državah članicah. Hvala lepa. Gospod Pospišil je naslednji. Já jsem podpořil tuto zprávu. Nezaměstnanost mladých lidí samozřejmě souvisí. Hvala lepa. Brezposelnost mladih je, je, je povezana z močjo posameznih ekonomij v Evropski uniji, vendar pa je ta fenomen tako zelo eh, širok, eh, da bo treba najti skupne ukrepe. Ena od eh, možnosti za boj proti brezposelnosti je izboljšanje konkurenčnosti mladih na trgu dela čisto nacionalna izobrazba pogosto ne zadošča več. Zato priporočamo programe, kot je Erasmus. Sam kot univerzitetni profesor vem, da ti programi izboljšajo jezikovne eh, kompetence eh, študentov, hkrati pa jim dajo priložnost, eh, da dosežejo neko večjo zrelost, če kakšno leto preživijo v tujini imamo tudi novi program Erasmus za mlade podjetnike. To poročilo se mi zdi v celoti zelo dobro. Naslednja je gospod Petir. Hvala lepa, gospod predsednik. To poročilo sem podprla zaradi tega, ker se ukvarja z zaključnimi problemi, s katerimi se soočajo države Evropske unije, vključno z. Hrvaško. Po podatkih Eurostata iz leta 2015 je stopnja brezposelnosti med mladimi do 25 let v celo 40,1 odstotek, kar eh, Hrvaško vršča v sam evropski vrh. Seveda lahko to situacijo izboljšamo, zato pozivam eh, komisijo in pristojne organe v državah članicah, da se domislijo programom, ki bodo mladim omogočali osvajati potrebna znanja, zato da bi postali konkurenčni na trgu dela. V tem smislu pozdravljam poziv k sodelovanju med izobraževanjem sistemom, civilno družbo in delodajalci, sploh z organizacijami mladih, od tega bodo imeli nekaj mladi, pa tudi gospodarstvo, se bodo dobili kvalificirano delovno silo za na novo odprta delovna mesta. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Doc. pozdravljam pobudo iz tega poročila, da bi sprejeli nek širok pristop k reševanju tega problema, pri čemer se osredotoča na eh, ustvarjanje sposobnosti in pridnosti mladih. Vendar so problemi zelo raznoliki, zato moramo ustvariti sinergije eh, tako v družbi kot tudi v gospodarstvo, zato da bi prišli iz neaktivnosti eh, v priložnosti na trgu dela. Pri tem bi morali spodbujati podjetništvo, se osredotočati mala in srednja podjetja in skupnosti, v kateri se nahajajo ključni delodajalci. Prav tako moramo povezati zasebni in javni sektor. Seveda ne moramo ignorirati posege v nacionalne kompetence, ki jih zahteva to poročilo. program ESF eh, mm, zasleduje cilj eh, vključevanja organizacij, ki se ukvarja z zapostavljenimi mladimi na Severnem Irskem, pa je ta program zelo obremenjen z birokratskimi ovirami. Ali pa gospa Harkin je naslednja. Kar mi je všeč eh, pri tem poročilu, so praktične rešitve za to, da bi sedem milijonov mladih spravili na delovna mesta. Treba se zavedati, da imamo pogosto težav tudi z preveliko kvalifikacijo in ne samo malo, zato potrebujemo ustrezno sodelovanje med eh, izobraževalnimi ustanovami, socialnimi partnerji, delodajalci in tako naprej, zato da bi integrirali mlade v trg dela to lahko omogočimo tudi z sekundarnim eh, izobraževanjem. Poročilo eh, izpostavlja eh, združevanje izobraževanja in dela, prav tako pa izpostavlja tudi problematiko celovitega izobraževanja, tudi za življenje. Prej sem tudi govorila o Eh, dialogu, ki ga spodbuje to poročilo, tudi mentorstvo za pripravo mladih eh, pri prehodu iz obožvalnega sistema na delo je pomemben. Eh, to je pomembno tudi na področju kreativnega gospodarstva, kjer so potrebne nove spretnosti. Hvala lepa. Zdaj pa prehajamo na poročilo, Kalas Gebhardt in najprej ima besedo gospod Posvišil. Pane predsedo, ja sem z radostjo podporil. Najlepša hvala, z veseljem sem podporil to poročilo. Mislim, da je Eh, digitalni, enotni digitalni trg ena od glavnih prioritet tega mandata. Zlasti, če nam bo uspelo raziskati uh, tudi internetno prodajo čez mejo. Zelo vesel sem, da imamo šengensko moče, da nimamo meja, vendar pa so v digitalnem trgu še vedno meje in moramo jih odstraniti. Študije kažijo, da podjetja vedno več več prodajajo blago po internetu eh, znotraj določene države, zelo malo pa prodajo prek meja. Na, če, na Češkem 26 odstotkov majhnih in srednje velikih podjetij prodaja eh, na spletu. Samo 7 odstotkov pa jih prodaja prek meja. Eh, zagotoviti moramo, da bodo spletne prodaje lažje in to poročilo gre v to smer. Sedaj pa gospod Ziluaga. Eh. Mi smo se vzdrževali pri um, glasovanju. Uh, o enotnem digitalnem trgu. Tudi če podpiramo to, da je treba eh, ekonomijo prilagoditi, se ne strinjamo s to mantro, da je enotni digitalni trg in večja konkurenčnost, da sta korisni za Evropsko unijo, ker ne eh, odpirajo kvalitetnih delovnih mest. Tako se podpirajo velika podjetja, ne pa majhna in srednja podjetja. Digitalni Eh, trg pa mora odražati eh, družbo, ki si jo želimo. Ravno tako moramo varovati podatke in varovati splet eh, z temeljnimi načelami, kot so enaki pogoji za vse tudi na internetu. Tukaj mora biti dovolj prostora tudi za demokratično spremembo, kot se je zgodilo v arabski pomladu. Torej, to ne sme biti samo nov trg za trgovino. Hvala. Gospa Morva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 ti ja. Vidim eh, svoje znanke doma, ki so doma, ki skrbijo za otroke ali eh, tudi upokojence. In doma eh, kuhajo marmelado ali pa delajo čudovite izdelke. Od tega bi lahko čudovito živeli, če bi lahko te proizvode dobro prodajali. Zakaj ne izkoriščajo te možnosti prodaje po spletu? ko se bom eh, vrnila eh, domov, se bom pozanimala pri eh, uradnih organih, kakšne so možnosti za čisto majhna mikropodjetja, kako lahko izkoristijo možnost spletne prodaje. Tako bi lahko rešili situacijo. Veselilo bi me, če bi bili tako strogi kot do mene tudi z levičarji. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, seveda, tukaj velja stroga zakonodaja Evropske unije, rok 14 eh, dni za odstop od pogodbe, to je pošteno za kupce, saj kupujejo naslepo, vendar pa dostavlja tudi veliko stroškov. Več kot 60 odstotkov državljanov pa se boji spletnega nakupovanja, saj niso prepričani, kakšne so njihove pravice eh, pri tem eh, nakupu. Težko je določiti, ali ima prodajalec sedež v Evropski uniji ali ne. Z, ja, zelo dobrimi oznakami, bodo kupci vedeli, od koga lahko kupujejo, prodajalci pa bodo lahko izpostavili eh, tiste, ki se ne držijo evropske zakonodaje. Eh, ta možnost mora biti tudi cenejša in bolj transparentna. Ne moremo si eh, predstavljati večje prodaje po spletu, če Eh, lahko kupci dobijo eh, zidak na mesto telefona, ki ga naročajo. Gospa Mici, v tej digitalnem obdobju moramo se zavedati, kaj nam nudi splet in uh, spletna trgovina. Uh, Digitalna revolucija nam nudi najrazličnejše možnosti, ki bodo revolucionirale vse sektorje evropske ekonomije in bodo spremenile življenje vseh nas. Dokončanje tega digitalnega trga eh, bo, povzroči, bo na voljo vsem državljanom in tako bomo dosegli tudi eh, družbo, ki bo temeljila na znanosti in dosegli tudi visoka kakovostna delovna mesta v Evropi. Pomembno je, da mala in srednja podjetja, prodajalci in potrošniki, potrošniki in vsi najbolj eh, ranljivi, da imajo dovolj visoko eh, zaščito in da poznajo svoja pravica. Zato, da bi državljani bolje razumeli, kako izkoristiti digitalno revolucijo in pametne eh, pametne storitve, morajo podjetja se bolje pripraviti na digitalizacijo tradicionalne industrije, tako da bo Evropa bolje pripravljena na zahteve prihodnosti. Hvala. Sedaj pa gospod Kaputo. Hvala, gospod predsedujoči. Te eh, besedilo, o katerem smo glasovali, eh, eh, razjasnjuje, kakšni so izzivi v Evropi pri izgradnji digitalnega trga. Želim si, da bi komisija vključila vse prispevke. Treba je določiti vsa pravila čezmejnega, čezmejnega trgovine, tako da bodo vsi poznali svoje pravice. In, treba je tudi poznati pravice o, o copyrightu in treba je pravilno porazdeliti pravice ustvarjalcev in vseh drugih. Treba je imeti tudi pravni okvir, bojiti se proti piratstvu in treba je razjasniti, kakšne je vloge posrednikov in platform. Samo če bo Evropska unija znala iti v to smer in uh, Eh, in dala možnosti eh, eh, raznim, raznim dobavi podatkov, potem bomo tako znali, lahko ustvarili kvalitetna delovna mesta za mlade. Sedaj pa gospod Kelly. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spet sem podprl to poročilo, eh, tako kot moja skupina. To je zelo pomembna tema, tukaj ni dvoma. In je povezana z drugimi temami, o kateri smo govorili, recimo brezposelnost eh, mladih in uh, podjetništvo žensk. To je krasna priložnost za Evropsko unijo, lahko ustvarimo nova delovna mesta brez dodatnih stroškov. 415 milijard evrov za evropsko ekonomijo bi lahko zaslužili, če bomo to naredili pravilno. In o tem je treba razmisliti. In zato, da bomo to dosegli, moramo zagotoviti, da se bomo znebili vseh ovir za eh, poslovnože in jim omogočili lažjo prodajo in kupovanje eh, po spletu. Sedaj pa gospa Harkin. Eh. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Z veseljem sem podprla to resolucijo. Eh, poročilo o enotnem digitalnem trgu, kajti mislim, da nudi okvir za digitalno prihodnost. Vendar pa ne podpiram predloga spremembe 24. Ta eh, predlog spremembe skuša unesti ravnovesje in priznava, da eh, je potrebna digitalizacija, pa tudi fleksibilnost, ravno tako pa nudi nove izzive, kar zadela devolni čas in tako dalje. Vendar pa podpiram originalno besedo, besedilo, kajti od komisije zahteva, da, bi, eh, da preuči eh, druge, eh, druge, druge učinke digitalizacije, recimo na družinsko življenje in tako dalje, ter razvoj radnih sposobnostih pri otrocih. Vem, da moramo postati digitalno, vendar pa ne pomeni, da moramo samo slepo slediti vsemu in ne upoštevati negativnih učinkov. Digitalni trg sam ne jamči boljše prihodnosti. Moramo pogledati vse učinke pozitivne in negativne, moramo uh, poudariti uh, pozitivne in ublažiti negativne. Hvala. Dobro, s tem smo zaključili razlog, eh, razlage glasov in prekinjam sejo do 15.